Eh, nadaljuje. Zapisnik ste dobili, ima kdo pripombo, ni videti, torej smo zapisnik tistega zasedanja sprejeli. Nekaj informacij in obvestili imam za vas.